še nekaj. Armenska delegacija je tukaj na eh, četrtem srečanju generalne skupščine AKP in Armenija. Dobrodošli armenski delegaciji. Hvala. Dobrodošli gospod Farmanjan, ki vodi delegacijo. Ta delegacija se sreča tudi z odborom za zvonane zadeve in upam, da bo to dobro sodelovanje danes eh, se lahko še nadaljevalo. Danes Govorimo torej o pohabljanju ženskih spolovil. Danes beležimo ta dan boja proti temu pohabljanju, torej dobrodošli armenski delegaciji. Sedaj pa res, gospa Koraca Bild, prosim, hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar.